sporočilo predsedniku parlamenta. To je običajni postopek. Glede eh, različnih odborov, ki so začeli s pogajanji eh, skladno s eh, členom 69, kot je bilo odločeno na seji 29. maja. Nisem prejel dovolj, nisem prejel eh, prošen, ki bi jih podpisalo dovolj poslancev in zato ne bomo začeli s temi pogajanji. Gospod eh, Šulik, prosi besedo. Ne. Pri včerajšnjem glasovanju na. Hvala. Včeraj eh, pri glasovanju v zvezi z revizijo direktive o napotenih delavcih ni bilo jasno, o čem smo glasovali in skladno z 148 bi eh, sprožil eh, postopkovni ugovor eh, glede včerajšnjega glasovanja. Predsedujoči je na zelo zmeden način vodil glasovanje in prišlo je do 37 popravkov, kar se ni še nikoli zgodilo. Ne glede na sporno naravo tega predloga in eh, kljub eh, temu, da eh, je ELS opozoril na to, na to napako v postopku, nismo še enkrat glasovali. Mislim, da bi bilo to primerno. Hvala lepa, kolega, ampak glasovanje o poročilu gospe Morin Chartier je bilo popolnoma pregledno in skladno eh, z poslovnikom Evropskega parlamenta z členom 159. Tam je zapisano, da eh, je eh, Tam je zapisano torej, da Eh, je treba glasovati samo v primeru, da eh, pride do določenega števila eh, popravkov. Prošnja ENF-a je bila predmet glasovanja in bila je zavrnjena. Predsednik